imeti glavno vlogo eh, pri boju za mir na Bližnem vzhodu. Potrebno je zaščititi človekove pravice. In ne moremo popustiti aroganci in pa eh, grožnjam eh, turškega predsednika, ki nam obljublja 3,6 milijona priseljencev ne smemo pozabiti, da je ravno Evropska unija tista, ki je financirala Ankaro že dolga leta in sicer z različnimi instrumenti, z eh, instrumenti za približevanje k Evropski uniji, z sredstvi eh, Evropske investicijske banke ali pa z pomočjo za begunce v Turčiji. Zdaj je bolj kot nekoli prej jasno, da je potrebno zaustaviti pristop Turčije k Evropski uniji, kajti to bi vodilo v islamizacijo našega kontinenta in na ta način bi kristijani ostali le manjšina, ki bi jo preganjali kot danes v Siriji. Najlepša hvala. Vaš čas se je iztekel in izključila sem vaš mikrofon, torej nihče več ne sliši. Naslednji je na vrsti gospod Kristofor. Gospod predsednik, Hvala, predsednica. Turška invazija v Siriji je grozljiv zločin proti Evropske unije, proti Evropi, proti človeštvu. Mislim, da je napočil čas, da prenehamo le govoričiti, ampak začnemo delovati. To bo nična toleranca do Turčije. Ne gre le za napade na kurde, ampak gre za napad na celotno človeštvo. Kajti kurdi so bili ščit, ki nam je pomagal preprečevati vdor ISIS-a, da lahko spimo mirno. In to, kar počne Erdogan sedaj, je grozljivo. Mi smo soodgovorni to. Leta 1915 je Turčija pobila Armence, leta 20 Grke v Pontasu, leta 1974 je napadla Cipar lani. Smo videli, kaj se je zgodilo, letos vidimo etnično čiščenje kurdov.

Hvala, predsednica. No, poslušam to dolgo razpravo, sem zelo pozorna, slišimo, da je veliko frustracij, ampak mislim, da nihče tu ni čutil v strahu. Kajti strah čutite, ko živite v situaciji, kjer je veliko bombardiranja, nenehno. Vedeli smo, kaj se bo zgodilo, vedeli smo, da bo Turčija napadla Sirijo, vedeli smo, da imamo tudi nevarne džihadiste, ki bodo pobegnili iz zaporov. Vedeli smo, da ISIS lahko ponovno začne delovati. Vedeli smo, ker so nas upozorili. Mi, evropejci, smo tu zamudili priložnost, da bi spostavili mednarodno sodišče, zato da bi se lahko soočili s to situacijo. Zamudili smo to priložnost, da bi evropske otroke vrnili nazaj iz tih džihadijskih taboriščev. Mi smo seveda gospodarska vele sila, ampak nismo pa močna politična sila, geopolitično gledano. Še vedno se ukvarjamo z migracijsko krizo. To traje že predolgo in zamujamo. Odpraviti moramo proteslovja, v katerih živimo. Potrebujemo dobro varnostno in obramno politiko v prihodnosti. Hvala, Aleksandro Jordanu. Уважаеми господин председател, госпожо председател. Хваля. Predsednica, situacija se je včeraj spremenila. Putin in Erdogan sta dobila, kar sta želela imeti. Bašar Asad se strinja s tem, čeprav je glavni krivec za to situacijo turška politika ni samo protikurdska politika, to je protievropska politika. To je v nasprotju z našimi stališči. Mislim, da morate biti globoko zaskrbljeni zaradi procesa, ki traja med Rusijo in Turčijo, zaradi tega dialoga. Tu ne gre le za diplomatsko flirtanje ampak je to veliko bolj nevaren proces. Mi lahko ponudimo rešitve. Mi lahko ponudimo vizijo glede tega, kako rešiti te težave, vključno s kurdskim vprašanjem. Ampak to ne pomeni, da bomo podprli levico, nacionaliste, kurde in druge, ki delujejo na turškem ozemlju. Hvala. Minuta, kolega Hajnaluma puhemies Turkin toiminta on Hvala lepa, predsednica. Turška invazija je v nasprotju z mednarodnim pravom. Tega ne moremo sprejeti. Žal je Evropska unija tu ob strani in le nemo gleda. Ko Turčija, ZDA, Rusija, Turčija, Iran celo organizirajo, eh, so to situacije v Siriji. Sirijska nafta ima sedaj več pravic kot pa sirijski begunci ali pa kurdi. Mi jim dolgujemo veliko. Evropski parlament bi moral poslati zelo jasno sporočilo tu. Pričakujemo od sveta, visoke predstavnice in komisije, da spremijo bolj odločilne ukrepe, tako da se lahko ta tragedija prekine in da bo Turčija razumela, meje svojega delovanja. To pomeni, da potrebujemo dokončne ukrepe in tudi, ko gre za embargo orožja v Evropski uniji. Hvala. Hvala. Minuta, kolega Grudler. Hvala. Predsednica, ta nova vojna na severovzhodu Sirije na pobudo Turčije je kršitev mednarodnega prava. To je odločitev zaradi katere sedaj razseljenih 300 tisoč ljudi, 70 tisoč otrok. 120 civilistov je bilo že ubitih. To ni boj proti teroristom, ampak je boj proti ljudstvu. Gre za kurde v veliki večini, ampak ti si večinoma želijo le nekaj - živeti v miru in svobodi. Mi smo veliko bolj mogočni tu sedaj, če delujemo skupaj, če strnemo vrste, ne pa če delujemo en proti drugemu. Kolega Erdogan bi moral razmisliti o tem. Tu imamo varnostno cono 30 km in to ne prinaša nobenih trajnostnih rešitev. Koliko je siricev iz Turčije, ki bodo res želeli prostovoljno tam živeti? Naj spomnim na to, da mednarodno pravo preprečuje selitev beguncev onkraj meje. Osem let po začetku vojne je ta tragedija glede beguncev tragedija, ki še ni zaključena, še vedno traja. Kolega Lega, minuta. Thank, thank Hvala, predsednica. Sedaj ne dvomimo več v to, da Erdoganova Turčija ne sodi v to Evropsko unijo. Z napadem na Sirijo, z rabo vojne proti terorizmu. Zato, da je to izgovor za selitev prebivalstva Erdogan jasno pokazal, da mu mednarodno pravo ni všeč. Tako kot to kaže tudi s tem, da okupira Cipr, da napada Grčijo, vode, da koplje tam, išče nafto, sedaj pa škoduje tudi kurdom in državljanom v Siriji. Erdogan je sem tam pokazal, da je to izgovor za selitev prebivalstva Erdogan jasno pokazal, da mu mednarodno pravo ni všeč da deluje v nasprotju vsem, za kar si prizadeva Evropska unija. On sovraži evropski način življenja. Erdogan sovraži našo demokracijo, temele svoboščine, človekove pravice, naše svoboščine, našo vladavino prava. Ne moremo imeti prav nič potrpljenja glede Erdoganove Turčije v Evropski uniji. Sedaj napoče čas, da prekinemo pristopna pogajanja s Turčijo. Hvala. Mr. Arakova. Kolega Rakovač, minuta. Masot, Hvala lepa, predsednica, dragi kolegi. Večina nas je verjetno prebrala knjigo z naslovom Musadaha iz prejšnjega stoletja. V tej knjigi je opisan grozen genocid. Zdi se, da se ponovno odvija. Ne moremo biti križem rok. Istočasno je nespremljivo, da Mačarska vlada, ki je del Evropske unije, podpira avtokratski režim, ki je razglasil vojno Kurdom v Siriji. In zaradi tega je prišlo do destabilizacije regije, prišlo do humanitarne krize. Naj bo to jasno. Viktor Orban, ki pravi, da so begunci sovražniki in ki nam grozi z njimi, je začel podpirati agresijo, zaradi katere je na stotine tisoče ljudi zapustilo svoje domove. Istočasno, tako kot deluje sedanja zunanja politika Evropske unije, to ne more biti več vzdržno. Ne moremo dopustiti takšnim voditeljem brez kakršnih koli načel, da delujejo tako v zunanji varnostni politiki. Zato pozivam svet, da sprejme odločitve s kvalificirano večino, ne enoglasno, da se to ustavi. Hvala. Hvala, minuta, kolega Grošelj.

Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Rek pravi, da je prva žrtev v vsaki vojni resnica. In prva laž v, eh, turški vojaški operaciji je, da gre za mirovni proces. Gre pa za preganjanje, za grozljiva dejanja, ki jih je sprožila Ankara. Turčija se požvižga na evropske vrednote, to uh, moramo vedeti in oduzeti moramo Turčiji status kandidatke. Sploh ni absurdno, da um, nekaj predsednikov vlad in uh, držav preprečuje, da bi se pričela pogajanja za Severno Makedonijo in Albanijo. Turčija pa ima še zmeraj status kandidatke poslati moramo jasno sporočilo. Oslabiti moramo že tako šibko turško gospodarstvo in prekiniti carinsko unijo. Nikogar ne bomo eh, zavedno zavrnili. Vemo, da polovica turškega prebivalstva ne podpira režima, ampak režim potrebuje hladno glavo in potrebno je ohladiti turško gospodarstvo. Govorimo v imenu Evropejk in Evropejcev. Poslati moramo jasno sporočilo. Thank you. Hvala. Kolega Andrulakis, minuta. Pred letom ali letom in pol smo obravnavali turško invazijo v Afrin. Edino, kar se je sedaj spremenilo, je ime. Sedaj imamo tako imenovano mirno pomlad in ne olivno vejco. toleranca mednarodne skupnosti velikih geopolitičnih igralcev tam škoduje kurdom. Kaj ti, ti so se pravzaprav uprli ISIS-u. Videli smo, da je prišlo do prelite krvi in humanitarne krize in to ni nobena mirna pomlad, kot eh, to imenuje Erdogan prav ironično mi tu nemo gledamo, ampak potrebujemo sankcije. Embargo orožja bo ustavil dobavo orožja vseh držav. Ne gre le za nova naročila. Mi moramo izreči sankcijo vsem odgovornim za to invazijo. Potrebujemo nove sankcije, ki bodo pokazali, da Evropa misli resno. Kolega Fandanen, minuta. Predsednica, umik ameriških sil iz severne Sirije je slab. Trump je tam pustil, zapustil kurde in kristijane. Prepuščeni so sami sebi. In vidimo, da takšna politika ni dobra. Kdo je sedaj prevzel oblast? Erdogan in Putin. Tudi zunani svet se je tu vedel zelo slabo. Vidimo embargo orožja, odpoklic veleposlancev in to je vse, kar počnemo. Ampak vse to je nasprotovanje kurdom. Mi pa potrebujemo dobre ukrepe, da bi ščitili kurde. Treba je ustaviti turško invazijo. Podpreti moramo kurde in kristjane, če se le da. Hvala. Kolegica Barli, minuta. Mislim, da nam mora biti vse jasno, da eh, vojaške rešitve za to regijo ni. Potrebujemo politično odločitev. Eh, tudi Združenih narodov še sploh nismo omenili v tej razpravi. Trenutno opazujemo turško vojaško operacijo za podporo Rusije in eh, hkrati eh, vidimo, kako so kurde mednarodni zavezniki pustili na cedilu vidimo, kako si Putin in Erdogan eh, delita moč v Siriji. Evropska unija pri tem nima nobene pomembne vloge, nimamo pa tudi ne pristojnosti. Eh, stranka eh, za brexit eh, pravi, ja, Evropska unija se mora na to odzvati, hkrati pa ne podpira prenos pristojnosti na evropsko raven. Potrebno je prekiniti izvoz orožja v Sirijo. To mora biti odziv Evropske unije, ki se ne pusti izsiljevati in ki spoštuje mednarodno pravo. Hvala, minuta. Kolega Zoido Alvarez. Hvala, predsednica. Današnja razprava je jasno pokazala, da to, kar se odvija v severni Siriji, dramatično vpliva na gospodarsko, socialno in politično življenje tam. Ampak jaz bi se osredotočil na to, da imamo sedaj na tisoče teroristov ISIS-a, ki imajo evropske potne liste in sedaj bodo pobegnili iz zaporov in se vrnili v Evropsko unijo. To prinaša varnost na tveganje. Imamo na tisoče teroristov, ki se želijo vrniti v Evropsko unijo. Tega ne smemo dovoliti. V Španiji smo desetletja trpeli zaradi terorizma ETE. Imeli smo na tisoče žrtev, ampak ETO smo porazili z dobrim delom varnostne in policijske države pravno državo s podporo španske civilne družbe. Torej, na podlagi naših izkušenj menimo, da mora Evropska unija v boju proti terorizmu imeti bolj ambiciozno varnostno in obrambno politiko, ki bo preprečila tem teroristom ISIS-a, da spoh opravljajo teroristična dejanja. Kolega Lopes, minuto. Hvala, predsednica. No, danes pošiljamo močne in jasne signale. Mi posem zavračamo turško vojaško invazijo na severovzhodu Sirije. Odločitev Turčije kaže, da ne verjamejo v mednarodno pravo, v NATO. In eh, to bo prineslo grozne posledice. To je destabilizacija regije. Še več je razseljenih ljudi. In vidimo, da so ZDA, tu so krive, žrtve pa so kurdi, ki so bili naši zavezniki in eh, so močno pomagali pri tem, da smo premagali ISIS. Evropa mora vsega, preprečiti to intervencijo. Odzvati se moramo odločno, uporabljati moramo orodja, ki jih že imamo, zato da bi prepovedali prodajo orožja v Turčiji in seveda moramo preprečiti vse, kar prinaša dobro Turčiji. In ustaviti moramo pristopni proces Turčije, ki je zdaj posem neumen. Hvala lepa, gospa predsedujoča prekiniti moramo turško operacijo na eh, severovzhodu Sirije in poskrbeti za stabilizacijo celotne eh, regije. Eh, kajti ta situacija koristi le tistim, ki želijo širši konflikt na Bližnem vzhodu. V našem interesu, v interesu Evropske unije in držav članic je, da se borimo za ozemelsko integriteto, celovitost Sirije. Ne moremo dovoliti eh, spreminjanja mej na nasilen način. Ne moremo dovoliti da bi se eh, ponovila situacija Krimskega polotoka v Siriji. Torej, embargo na uvoz orožja, finančne sankcije in prekinitev pridružitvenih pogovorov z Turčijo so trije ukrepi, ki jih lahko sprejmemo takoj in bi jih morali sprejeti takoj. Boriti se moramo za evropske vrednote v naši soseščini, ne moremo dovoliti vedno večje turške in pa ruske prisotnosti v naši bližini. To je v našem geopolitičnem interesu. Najlepša hvala. Sedaj pa za minuto, gospod Mađorino. Erdogan eh, je izvedel nasilno vojaško operacijo in to je prvo, kar bi morali povedati v tem parlamentu. Zato mora biti naš eh, odziv trden. Evropska unija mora govoriti z enotnim in močnim glasom. Ne potrebujemo splošnih obsodb, potrebujemo izjemno jasen odziv vojaško posredovanje Turčije mora eh, naleteti na gospodarske eh, in pa finančne sankcije. Potrebno je zaščititi žrtve in to so predvsem eh, ženske in pa otroci, eh, ki pripadajo kurdskemu narodu. Zaščititi moramo kurdski narod, izkazati mu moramo solidarnost, kajti kurde eh, so izkoristili v boju proti islamski državi, eh, potem pa so se jih otresli. In ne smemo dovoliti Erdoganu, da nam grozi z begunci in priseljenci. Tudi zaradi beguncev je potrebno narediti konec eh, tej vojaški operaciji in turška vojska se mora umakniti iz Sirije. Za minuto gospod Kefalojanis. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Turčija pravi, da so Kurdi teroristi in to vsi Kurdi in da se je zaradi tega odločila za eh, vojaško operacijo v Siriji in nadaljuje za to operacijo, žrtve pa so predvsem ženske in otroci. Podoben izgovor je Turčija uporabila tudi, ko je napadla Republiko Cipr. In od takrat, ko se je to zgodilo, zaseda 40 odstotkov eh, ozemlja na tem otoku. Podpiramo stališče sveta, ki jasno obsoja to eh, vojaško invazijo. Gre za ogrožanje našega boja proti ISIS-u, na tisoče žrtev, hkrati pa to predstavlja tudi resno grožnjo evropski varnosti. Obsojamo ta uh, napad brez kakršnih koli pripomp po črto. Gospa Markez, za minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Leta 2016 je. Evropska unija sprejela odločitev, in sicer da, eh, naj bi, eh, dopustili, eh, preselitev določenih, beguncev iz Turčije v Evropsko unijo. Meje morajo ostati nespremenjene, vendar pa To odločitev o premestitvi beguncev blokirajo številne države članice Evropske unije. Nekatere države članice sistem ne želijo mazati rok. Turčija od takrat ne nehno izsiljuje Evropsko unijo, pravi, da bo eh, odprla meje in sedaj se to ponovno dogaja. Turčija ima seveda varnostne eh, pomisleke, ampak eh, ta eh, napad na sever Sirije je potrebno preprečiti. Evropska unija mora govoriti z enotnim glasom in uporabiti mora svoj vpliv ter sodelovati z združenimi narodi, zato da bi dosegla mir na Bližnem vzhodu. Najlepša hvala, gospod Kelly, za minuto. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Ni ravno pogosto, da je Evropski parlament enoten eh, glede določene točke, ampak danes smo enotni glede tega, kar se dogaja na severovzhodu Sirije. In eh, dobro vemo, kateri so razlogi za eh, to, kar se je zgodilo. Donald Trump je eh, nenadoma umaknil eh, svoje enote iz uh, Sirije in uh, sicer, da bi ohranil svoj ugled in vidimo, kaj se je zgodilo. Ljudje so ostali brez domov, uh, ISIS se krepi in storiti moramo vse, kar lahko, da bi preprečili izvoz uh, orožja v Turčijo. Ogledati si moramo tudi finančno pomoč, ki jo zagotavljamo in najti moramo Eh, politično rešitev in sicer ob sodelovanju Združenih narodov. Najlepša hvala. Gospod Peter, za minuto. Spoštovana gospa predsedojoča, dame in gospodje, Evropski parlament mora poslati jasno sporočilo, jasen signal Turčiji. To je jasno zapisano tudi v osnutku resolucije prizadevanja Turčije za pristop k e, Evropski uniji se ne morejo nadaljevati, če Turčija ne izpolnjuje pogojev. Spoštovati mora načela pravne države. Potrebujemo ustrezno e, evropsko azilno, azilno politiko in politiko za e, begunce. Evropska unija se mora odla, odločno zauzeti za varnostno območje na eh, severovzhodu Sirije, ampak varnostno območje pod mednarodnim eh, nadzorom. Zato, eh, da se bodo lahko ljudje vrnili na svoje domove, predvsem otroci, in da bo prišlo do stabilizacije te regije. Najlepša hvala za minuto, gospod Furlas. Najlepša hvala, predsedujoča. Zatiskali smo si oči, ko je prišlo do zagresenega zločina. V Turčiji so se bojevali zopr ISIS, sedaj pa razpravljamo o tem, kakšne ukrepe bi potrebovali. Pred 45 leti je Turčija dejala, da je mirovna intervencija to, da so zasedli mojo državo. In sedaj, 45 let kasneje, je še vedno ogromno ljudi, ki so bili pogrešani od takrat in ki so seveda umrli v tej turški invaziji. In sedaj, 45 let kasneje, Turčija počne enako, ponovno gre za invazijo in mi si spet zatiskamo oči. Dogaja se enako kot na Cipru leta 1974, zagrešen je bil zločin. Evropa pa gleda v stran. Mislim, da nas bo zgodovina obtožila, zato ker nismo storili nič z oprto. Najlepša hvala, gospa Bentele, izvolite. Gospa predsedujoča, danes govorimo o operaciji Turčije na severu Sirije, ki je zoper mednarodno pravo. Že več let je situacija takšna, da v Siriji v neposredni bližini Evropske unije O vsem odločajo Asad, Turčija in Rusija. Evropska unija pa samo pomaga z humanitarno pomočjo tukaj in tam. Mislim, da moramo uh, se sklicevati na naše osrednje zahteve ILS. E Evropska unija potrebuje skupni varnostni ra, uh, svet in tudi skupno varnostno politiko. Potrebujemo dovoljšne vojaške sile za to, da bomo lahko nadaljevali z nadaljnimi pobudami, kot je naprimer Evropska varnostna cona. Takšne pobude bi morali oceniti na evropski ravni in potem pripraviti skupne evropske ukrepe. Posledica teh nesprejemljivih turških operacij mora postati to, da postane Evropa enotna, tako da se ne bo samo. Eh, Tako da ne bo samo obtoževala takšnih dejanj, ampak bo aktivno vstopila in posredovala. Pogumni moramo biti in v tem mandatu storiti en korak naprej proti dejanski politični uniji. Hvala lepa. Najlepša hvala, spoštovani kolegi. Začeli bomo s postopkom pritegnitve pozornosti. Več kot 16 kolegov je prosilo za besedo in vsi žal ne bodo mogli dobiti besede. Dogovorila sem se, eh, kako bomo razporedili čas. Najprej gospa Vuzenberg. Hvala lepa, predsedujoča. Turčija izvaja svoje eh, nezakonite operacije, vstopila je v severno Sirijo in s tem pregnala stotine, eh, sto tisoče ljudi iz tega območja. Evropska sredstva uporablja za zločine proti človeštvu. Žrtve so padle, Evropska unija pa ne ukrepa, zatiskamo si oči. Mislim, da smo tudi mi soodgovorni za to, namreč turška politika je tukaj posredovala in jasno je, da ne spoštujejo mednarodne, mednarodne zakonodaje, jasno je, da ne spoštujejo nikogar. Mi moramo takoj sprejeti sankcije in nameniti denarna sredstva samo še civilni družbi. Turč, Turčija mora prevzeti odgovornost za svoja dejanja in vsekakor ni sprejeta v Evropsko unijo. Hvala. Gospod Maurič, izvolite. Thank you, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Prebral sem ta naslov, gre za turško vojaško operacijo v severovzhodu Sirije in njihove posledice. Bolj smiselno bi bilo, če bi to zapisali drugače. Ne gre samo za turško vojaško operacijo, gre za vojaško invazijo. Posledice pa niso samo vprašanja varnosti, vprašanja tega, da smo razočarali naše eh, kurdske zaveznike in to, da je sedaj spet problem z islamsko državo. Posledica te turške vojaške invazije so zločini zopr človeštvo. Tukaj imamo etnično očiščenje in nove načrte za nezakonite naselbine v, Srb v Siriji. Podobno kot je z okupacijo severnega dela Cipra strani Turčije, podobno kot v mestu Afrim. Torej, Seveda lahko tukaj eh, obsojamo vse skupaj, ampak to ni dovolj. Mislim, da moramo te zločince eh, dejansko tudi eh, privesti pred sodišča. Najlepša hvala, gospa Brendika, izvolite. Hvala, predsednica. Želim izraziti naše popolno zavračanje nezakonitega napada se strani Turčije, ki je v nasprotju z mednarodnim pravom in ki povzroča civilne žrtve ter preseljevanje prebivalstva v masah. Dva milijona beguncev na področju, kjer so eh, živeli kurdi, eh, turki in sirci, do tega je prišlo. Eh, odpirajo se konflikti, v katere so vključene velike svetovne sile. In zato je nujno, da Združeni narodi in Evropska unija nastopijo proti temu kršenju mednarodnega prava. Treba je tudi sprožiti dialog, zato da se pride do rešitve za to krizo. Hkrati je treba ta diplomatski vozel um, pospremiti z človekoljubnimi dejavnostmi in uh, poskrbeti tudi za to, kako bomo ravnali z evropskimi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 Rusija je posredovala prva. Izborili so si tukaj prednost in to je žalostno. Evropa trpi zaradi posledic konfliktov na Bližnjem vzhodu in prav zato si moramo prizadevati, zato, da bi se ti konflikti zaključili. Ni dovolj, da tukaj samo pozivamo k ukrepom in tako naprej. Diplomatsko moramo posredovati, zato, da bi bil konflikt čim prej končan. Prav tako moramo poskrbeti za žrtve. Zahvaljujem se komisarju Stiljanidesu, ki se res zauzema za žrtve. Na Bližnjem vzhodu in v Siriji pa delujejo tudi misionarji in drugi prostovoljci, ki pomagajo žrtvam, kljub temu, da se na ta način sami izpostavljajo nevarnostim. Gre za organizacije, ki bi jih morali podpreti in to lahko tudi storimo. Hvala lepa, gospod Papa Dimulis, izvolite. Hvala lepa, predsedujoča. Besede, besede in še več praznih besed. Erdogan je, vstopil eh, v sever Sirije in Trump mu je dal zeleno luč, Putin ga je pri tem podprl. Gre za vojaško invazijo, ki je jasno v neskladju z mednarodnim pravom in z lozansko pogodbo. Evropska unija pa se je izkazala politično neučinkovita še enkrat. Ni namreč dovolj, da samo eh, z besedami obsojamo to in ono, potrebujemo dejanske ukrepe, potrebujemo gospodarske sankcije in embargo orožja. Svet ministrov je pred nekaj meseci sprejel sklep in uh, Aleksis Cipras ter nekateri drugi predsedniki so se res zauzeli za to, da bi tukaj posredovali. Očitno pa obstajajo gospodarski interesi, ki eh, so tukaj še vedno ovira. Verjetno gre za gospodarske interese Nemčije in Francije. Hvala lepa, gospa Šojdrova, eno minuto. Za slova. Kolegyňa, kolego... Najlepša hvala. Spoštovana predsedujoča, spoštovani kolegi in kolegice, turška invazija v Sirijo je operacija, ki jo moramo obsoditi. Gre za ljudi, ki so se bojevali zoper islamsko državo, gre za Kurde in, eh, posledično zaradi te intervencije so, eh, določeni zaporniki islamske države spet na prostosti. Poleg tega je veliko ljudi že umrlo, veliko žrtev je bilo zaradi te invazije. Turčija je v tem trenutku začasno prekinila svojo operacijo pod pritiski ZDA in Evropske unije. Varna cona na severu Turčije bi bila smiselna, ampak samo pod nadzorom mednarodnih sil, ne pa kot neko ozemlje, ki ga okupirajo turške vojaške sile. Ta vojaška operacija je samo del različnih operacij, ki jih Turčija v zadnjih letih izvaja in jasno je, da torej ne delijo naših evropskih vrednot. Gospa Ward, izvolite. Uh, Najlepša hvala. Milijoni ljudi iz različnih etničnih in verskih skupnosti, ki živijo v tej regiji, so ogroženi. Na desettisoče jih je razseljenih gre za kurdske in arabske vasice, poleg tega pa so bile, bili napadi ciljno usmerjeni tudi na krščanske soseske. Napadi so bili očitno ciljno usmerjeni v etnično čiščenje in demografske spremembe. Ženske, ki so, za, ki so zaščitile Rohavo, so bile pomembna vojaška feministična operacija in jaz bi jih rada podprla. Uh, Sedaj je govora o tem, da se vzpostavi cona brez preletov, da se sprejme politične in gospodarske sankcije zoper Turčijo. Prepoznati moramo njihove vojaške zločine in preprečiti to, da se dogajajo novi vojaški zločini, ter da se dogajajo. Eh, da, dogaja, da se dogaja etnično čiščenje strani turških sil, islamske države in Al-Nusre.

Hvala. Vojaško posredovanje v Siriji ni vprašanje tega trenutka. To posredovanje se dogaja že osem let in zato obstajajo odgovorni. ZDA in velike sile Evropske unije, ki skupaj z drugimi člani NATO, Turčijo in drugimi zavezniki, kot so Izrael, Saudska Arabija, Združene arabske emirati in Katar, prispevajo k organizaciji in obroževanju terorističnih skupin, ki ubijajo na tisoče eh, in milijone ljudi in eh, vplivajo na preseljevanje drugih milijonov ljudi ter rušijo eh, kulturno in drugo dediščino v neki, v, v tej državi. Um, odgovorne so številne vlade, ki eh, se ne odzivajo na to eh, vojaško posredovanje in to, ta nova invazija je povsem hinavske narave. Uh, Zato se moramo zauzeti za Republiko Sirijo, za njeno suverenost in za spoštovanje mednarodnih pogodb ter listine Združenih narodov. Hvala. Gospa Kiniči. Grazie, Hvala predsednica. V tej razpravi bi želela spomniti na to, da so prve in najbolj ranljive žrtve turške vojaške invazije otroci. In prav smernice Evropske unije iz leta 2008 o otrocih v, v vojaških sporih poudarjajo, kako najmlajši utrpijo najbolj daljnosežne posledice v takšnih sporih. In eh, to posredovanje Turčije v Siriji gotovo ni izjema um, več kot milijon preseljenih um, otrok na severu države. In kmalo bodo, bo še enkrat toliko otrok potrebovalo dodatno človekoljubno pomoč. Kmalo bomo praznovali tudi dan otrok in ob tem je eh, nujno, da Evropska unija okrepi svoje diplomatska prizadevanja za to, da bo zagotovila zaščito vsem otrokom, ki so um, proti svoji volji vključeni v te uh, vojaške spore. Tako da otroci pred vsem in mi imamo dožnost, da jih zaščitimo. Najlepša hvala. Torej, Turčija je vstopila v Sirijo in začela svojo ofenzivo in to je bilo v nasprotju z mednarodnim pravom. Izraziti moramo našo solidarnost za Kurdi, ampak vseeno gre za avtonomnost Sirije in njihovo eh, teritorijalno enotnost. 30 odstotkov eh, Siricev živi v Turčiji in tam se z njimi ravna zelo slabo. Turka, Turčija je v tem smislu v bistvu eh, država apartheida. Tisti, ki so se zoprstavili eh, ISIS-u, so v, eh, v Turčiji obravnavani kot teroristi. In kaj počne Evropska unija? 6 milijard evrov smo dali Turčiji v zadnjih letih. Zakaj? Zato, da uh, Turčija pomaga beguncem, katerih uh, domove so uničili. Uh, drugi. Najlepša hvala. Gospa Grapini. unanimitate aici. Și da, am auzit că... Um, pri tej zadevi moramo imeti enotno stališče. Torej, svet, komisija, oba kritizirata ta napad, to posredovanje in tudi mi to kritiziramo. Ampak ali je to dovolj? Jutri bomo glasovali o resoluciji, ampak ali je to dovolj? Mislim, da Evropska unija eh, mora, tako kot tudi druge mednarodne organizacije, konkretno ukrepati. Ja, kaj lahko naredimo? Seveda, Turčija je pomembna država, predstavlja pomemben gospodarski trg, ampak eh, tukaj govorimo tudi o varnosti državljanov, o ljudeh, moških, ženskah, otrocih, o državljanih, ki jih moramo zaščititi, ki tam umirajo. In to je eden od ciljev Evropske unije, da zagotovi, Eh, varnost in mir. In tudi predsednik Juncker je rekel, da v Evropski uniji imamo mir, ampak ali je to dovolj? Imamo tudi mednarodno odgovornost in mislim, da moramo uh, storiti še kaj več, kot pa da sprejmemo samo resolucijo. Reinen, um... Hvala lepa, besedo dobi gospod Uporajnen v imenu uh, sveta. Abuse was very useful. Najlepša hvala. Ta razprava je bila izjemno pomembna in ob pravem času. Rada bi se zahvalila poslancem in poslankam za vse te komentarje in predloge. Turčija je enostransko posredovala na severo-vzhodu Sirije in to vsekakor povzroča nesprejemljivo trpljenje ljudi. Spodkopava naš boj z oprdaješ in eh, ogroža evropsko varnost. Iz navedenih razlogov je Evropski svet v petek pozval Turčijo naj prekine svojo vojaško operacijo, omakne svoje sile in spoštuje mednarodno humanitarno pravo. Kot veste, bo Evropski svet ostal ustrajen pri tem pozivu. Še naprej poskušamo pomagati pri humanitarni krizi in krizi z begunci v tej regiji. Ustrajamo pri tem, da imajo humanitarni delavci varen in neomejen dostop do tistih, ki potrebujejo pomoč. To morajo omogočiti vse sile na terenu. Zaščititi je potrebno civiliste in to je apsolutna prioriteta za nas. Kar pa se tiče tako imenovanega dogovora iz Sočija, ki je bil sprejet včeraj, je vsekakor eh, dobro, da se, prenehajo, na, se preneha nasilje v tej regiji, to bo rešilo nekaj življenj in končalo trpljenje. Z tega stališča pod, pozdravljamo dogovor, zato da se prekine trenutni krok nasilja. Predpostavljamo, da bo trajalo nekaj časa, zato da se posledice tega dogovora, ki je bil sprejet v Sočiju, začnejo izvajati tudi na terenu. Ampak nekaj se vseeno ni spremenilo, namreč eh, Konflikt v Siriji mora biti trajno rešen in zato potrebujemo celovito rešitev, celovit odgovor, ki ga bodo, pogajali, ki ga bodo izpogajali Sirici sami zase in ki ga bo podprl tudi Varnostni svet Združenih narodov. Ob koncu tega meseca se morajo vse strani sesti za mizo v Ženevi in najti dolgoročno rešitev. Zahvaljujem se vam za vašo zavezanost k temu, da dosežemo dober mirovni sporazum glede konfliktov v Siriji. Hvala lepa. Najlepša hvala, ministrica. Zahvaljujem se tudi komisarju Sienidesu, ki je bil vse čas eh, tukaj z nami. Razprava je sedaj zaključena, o resoluciji bomo glasovali. Prejeli smo sedem predlogov za resolucijo, glasovanje pa bo potekalo jutri. Kmalo bomo danes nadaljevali z eh, glasovanjem.

Lahko vam povem, kar zadeva izvolitev varuha človekovih pravic, da je do 16. septembra Eh, predsednik vas informiral o začetku postopka. Do roka 30. septembra je predsednik prejel pet nominacij eh, in so vse dopustne. Kandidati so po abecednem vrstnem redu naslednji. Gospod Giuseppe Fortunato, gospa Giulia Lafranc, gospod Nils Mužniks, gospa Emily O'Reilly in gospa Cecilia Wikstrom. Informacije o kandidatih in dokumentih.